potem je ta mandat potrjen. Odbor za ustavne zadeve predlaga ja tolmačenje tretjega odstavka 117. člena glede vprašanj za ustni odgovor. Besedilo boste našli na Seance on Direct. Tolmačenje velja kot sprejeto, če do otvoritve jutrišnjega zasedanja ne bomo prejeli ugovora politične skupine ali 40 članov parlamenta v skladu s 111. členom in sicer njegovim četrtim odstavkom. Odbor eh, za zunanje zadeve je eh, predlagal popravek